335 poslovnika, najprej Pakistan, zlasti napad v Lahoreju. Kolegica Lambert. Hvala, gospod predsedujoči. Govorim kot predsednica delegacije za države Južne Azije. Izražam sožalje družinam tistih, ki so izgubili ljubljene v napadih v Lahoreju. Napad je bil namenjen ubijanju otrok in manjšin. Izražam pa sožalje tudi z žrtvami v drugih napadih. Tega je vedno več. Tudi vlada in vojska se bolj strukturirano odzivata na to in to je dobro. Pozdravljamo zavezo vlade, da reformira izobraževalni sistem in kurikulum zato, da bi vključili spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje strpnosti in raznolikosti Pozdravljam tudi to, da zagovarja enakost pred zakonom in spodbujanje človekovih pravic. Zato bodo potrebovali ustrezno komisijo za človekove pravice. Prav tako pa je dobro, da so povedali, da bodo spoštovali konvencijo na tem področju, tudi v okviru sporozuma GSP. In upam, da bomo videli, da bodo ponovno razmislili o smrtni kazni in jo morda tudi odpravili. Hvala. Donorevle, Je kolega Weidenholzer v dvorani? Ne. Potem kolega Kelam. Lepo hvala, gospod predsedujoči. Skrbi nas nasilje in skrbijo nas teroristična dejanja v Pakistanu. Pakistan je zelo pomembna država za Evropsko unijo. 27. marca je prišlo do masakra. Žrtve so bili kristijani, večina, oziroma cilj so bili kristijani, večina žrtev pa muslimani. Zato izražamo sočutje z njimi. Lahura pa ni izjema. Sistemsko se kršijo pravice svobode vere, zaradi tega trpijo kristjani in druge verske manjšine. Prav tako je vedno več zločino zaradi sovraštva. Še posebej pomembno je, da stabiliziramo razmere za verske manjšine, zato da se spremenijo zakoni proti bogokletstvu. Neko žensko so obsodili na smrt in že šest let čaka na izvedbo te kazni. Zato pozivamo pakistanske oblasti, da čim prej poskrbi za pravico. Verske manjšine skrbijo nas vse. Zato pozivam komisarko Mogherini, da začne pogovore z pakistansko vlado, zato da bi se borili proti terorizmu in nestrpnosti. Hvala. Tannok. Uh, Hvala lepa. Tisti, ki pripadajo verskim manjšinam v Pakistanu, lahko sporočim, da je njihovo življenje težko, to velja za šiite, za hindujce, še posebej pa za kristijane. Napad v Lahoreju, je nažalost nekaj, kar se večkrat ponovi, zato moramo to obsoditi v parlamentu. Ne bi bilo pošteno, če bi rekli, da ni bilo nobenih ukrepov, vendar pozivam pakistansko vlado, da stori več za to, da zagotovi strpnost in spoštovanje med vsemi skupnostmi. Del problema je nesposobnost, da bi se spopadli z zakonodajo na področju vere, na primer, kar zadeva zakone proti bogokletstvu. To in te zakone bi bilo treba nemudoma odpraviti. Ubili so tudi politika, ki je zagovarjal odpravo teh zakonov proti bogokletstvu. V Pakistanu veliko ljudi še vedno to podpira, zato je jasno, da je tam še veliko skrajnežev. Govorili smo o skrajnežih v, in nestrpnosti v Pakistanu v parlamentu in to že večkrat. Upam, da bo zdaj dovolj politične volje za spremembe. Hvala. Hvala, gospod Tanok. Gospod Weidenholzer. Hvala, gospod predsedajoči. Ukvarjamo se z Pakistanom. Ne prvič. V središču je spet verska nestrpnost. Talibani so teroristi oni ogrožajo vse, kar ne ustreza njihovi nesmiselni interpretaciji islama. To velja tako za muslimane, kot tudi za člane drugih verskih skupnosti. V Lahoreju so se mirno združili ljudi, ciljali so na kristjane, ampak umrlo je veliko predstavnikov tudi drugih verskih prepričanj. To je kaznivo dejanje in mislim, da moramo storiti vse za to, da se to ne bi več zgodilo in pričakujemo, da bo Pakistan strogo nastopil proti terorističnim skupinam. Eh, Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Gospa Veržija ima besedo, izvolite. Merci. Hvala lepa. Atentat v Lahoreju je povzročil več kot 60 smrtnih žrtev, skoraj da 20 odstotkov. Večinoma so bile žrtve muslimani. Štiri dni kasneje so postale tarče šiitske mošeje. Verske in politične napetosti v Pakistanu se povečujejo. Predvsem se do se to dogaja zaradi pakistanske vlade, ki je financirala teroristične skupine, ki so sedaj izven vsega nadzora. To zadev prihaja tudi zaradi političnih igric arabskih držav. V državi imajo uveljavi zakon zopr bogokletstvo, preganjajo novinare, preganjajo manjšine, izvajajo smrtne kazni, vzpostavljajo ad hoc sodišča, ki delujejo brez nadzora. Evropska unija bi morala preprečiti to represijo, ki se izvaja. Vemo, da je Pakistan zgodovinsko gledano odigral precejšno vlogo pri vzpostavljanju neravnoteži v tem območju. Storiti bi morali vse, da se stvari obrnejo na bolje. Talička, Hvala, gospod Telička. Uh, Gospa predsedujoča, napadi v Lahoreju so bili grozljivi. Šlo je za napad na ljudi v Pakistanu. Danes Evropski parlament izraža sožalje in podporo družinam tistih, ki so izgubili svoje ljubljene. Izražamo pa podporo tudi poškodovanim. Nažalost pa je to samo še en napad v dolgem nizu napadov nobenih znakov ni, da bi se zadeve izboljševale. Pakistan se mora zdaj spopasti s realnostjo, nehati morajo z verskim ekstremizmom, kajti drugače bomo vedno znova razpravljali o razmerah v tej državi. Zato pozivamo pakistanske oblasti, da se še naprej spopadajo z verskimi skrajneži, da se borijo proti terorizmu ampak da se borijo tudi proti socialni in ekonomski izključenosti ter da zagotovijo versko strpnost. Vendar nekaj mora biti jasno, Pakistanu ne bo uspelo samemu. Vsi regionalni akteri se morajo vključiti v to, zato da bomo skupaj z mednarodno skupnostjo izboljšali boj proti terorizmu. Tudi v Evropi imamo pomembno vlogo. Zato pozivamo podpredsednico Mogherinijevo in SSD ter svet, da navežejo stike s Pakistanom, da bi se skupaj borili proti terorizmu, da bi vladi še naprej pomagali pri tem, da se bori proti terorizmu in radikalizmu. Hvala. Hvala lepa. To so bili avtori, zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Preda, izvolite, ELS. Mulțumesc, doamna președintă. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Atentat v Lahoraju 27. marca, na dan, ko večina kristjanov slavi veliko noč, predstavlja grozovit napad. Ključni cilj napadalcev so bili kristjani, ki so pač drugačna verska skupnost od ostalih v Pakistanu je pa ta napad prizadel pakistance v celoti. Pomembno je, da se še naprej borimo proti terorizmu, vse te ukrepe pa moramo dopolniti z odločnim bojem zopr verski ekstremizem. V Pakistanu je pomembno, da se začne izvajati predvsem strpnost do verskih manjšin, svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi sta zapisana v pakistanski ustavi. Poleg tega zahtevamo tudi spustitev gospa Habibija. Hvala. Havet. Vsi smo šokirani zaradi terorističnih parov v Parizu in Bruslju. Ampak samo ni cela pet odstotkov žrtev terorizma je v Evropi in 80 odstotkov žrtev v zadnjih petih letih so muslimani. Zato žalujemo 75 žrtev v Lahoreju. To so bili teroristi, ki so napadli otroško igrišče ob vrhuncu praznika, zato da bi čim bolj poškodovali tiste, ki so najbolj nedolžni. Z vsemi državami, s katerimi sodelujemo pri boju proti terorizmu, si prizadevamo zagotoviti pravno državo in človekove pravice. In enako sporočamo tudi Pakistancem, smo proti smrtni kazni in prosimo Pakistan, da še enkrat razmisli, ali so vse usmrtitve res povezane z terorizmom, še posebej na podlagi zadnjih raziskav. V primeru Abdul Asida prosimo za milost. Seveda pa smo proti terorizmu in smo solidarni do Pakistana in vseh držav, ki trpijo zaradi terorizma. Hvala. Hvala lepa, gospod Belder, za minuto. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsak sovražni govor v pakistanskih učbenikih v zvezi z kristijani in drugimi verskimi manjšinami je treba odpraviti prave, kako je navedeno v Bibliji. Ljubezen ne more voditi do umora. Pakistanske otroke in njihove glave se pogosto zastruplja že v izobraževalnem sistemu. Veliko je islamskih šol, ki se vzpostavljajo tam in v teh šolah se pogosto uči sovraštvo do kristijanov in drugih verskih manjšin. Gospod, gospod predsedujoča, prelivanje krvi moramo obsoditi in pakistanska vlada ne zagotavlja varnosti za svoje ljudi to moramo sprejeti. Hvala ali sprejmete modri karton gospoda Franzulike. Izvolite. Hvala lepa, kolegic. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolega. Veliko ljudi v Pakistanu zapušča Pakistan, veliko migrantov prihaja v Evropo iz Pakistana, seveda ob Siricih, Afgancih in Iračanih. Ali se ne strinjate z menoj, ko pravim, da bi morali začeti pogajanja s pakistansko vlado, zato da bi poskrbeli, da bodo ljudje ostali doma. Veliko beguncev prihaja torej iz Pakistana, kako sem povedal, teh ljudi je vedno več. Kolega, ik heb mij al een tijd lang verdiept in de situatie in Pakistan en er is zelfs sprake van twee. Že nekaj časa preučujem zadeve v Pakistanu, mislim, da lahko govorimo o dveh državah. Gre za civilno vlado in za druge strukture, vključno z vojsko. Pakistan je v izrednih razmerah, Evropska unija in Evropski parlament morata storiti vse za to, da bosta razmere na terenu razmera bolje. Razmere so res občutljive. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem je konec tega kroga govornikov. Zdaj pa govorniki v svojem imenu, gospod Hrveni. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča, kolegice in kolegi. Nekaj mora biti jasno. Na, Pakist v Pakistanu je bil napad namenjen kristjanom, ki so bili sredi praznovanja. Sveda izražamo sočutje z žrtvami in z njihovimi družinami. Napadi so bili ciljno usmerjeni talibanski borci pa so želeli doseči čim večjo škodo. Radikalizma je vedno več. V Pakistanu vlada si sicer prizadeva po najboljših močeh, ampak zadev nima več pod nadzorom. Vendar upanje ostaja. Po napadu je bil oblikovan majhen krok ki se imenuje spodbujanje strpnosti. Gre za krok ljudi med um, kristijani in muslimani. Evropa mora to podpirati. Hvala, hvala lepa. Gospod K. nima minuto, izvolite. Gospod predsedujoča, obsojamo napad v Lahoreju in izražamo sočutje z prijatelji in družinami žrtev. V zadnjih 30 letih je država veliko trpela več kot 60 tisoč ljudi je izgubilo svoja življenja in gospodarstvo je utrpelo več kot 110 milijard škode. Pakistan je izpostavljen terorizmu v tej regiji, Evropska unija in mednarodna skupnost morata pomagati Pakistanu, seveda pa morajo priznati tudi napredek na tem področju, ki ga je Pakistan dosegel. Tudi sami smo bili priča terorizmu pred kratkim v Parizu in Bruslju. Terorizem je globalni problem. Ne gre za boj med dvema kulturama ali dvema veroizpovedma. Ne, gre za skrajneže, ki želijo, da bi naša družba razpadla, kajti razkol je tisto, kar pomaga njim. Skupaj se moramo boriti proti razlogom za to in proti nadaljni radikalizaciji. Ustaviti moramo financiranje terorizma in spodbujati moramo integracijo. Evropska unija in globalni voditelji morajo zdaj delati na tem, da skupaj nastopimo proti terorizmu. Spodbojati pa moramo seveda človekove pravice in mir. Govornik je bil prekinjen. Hvala. Naslednji je gospod Bašir za minuto. Izvolite. Od Pešavarja do Pariza, iz Bruslja do Lahorja, vedno sem jasno obsojal terorizem. Gre za barbarska dejanja, ki jih ni mogoče upravičiti ali razložiti. Evropski parlament se je odzval na napade v Pakistanu na podoben način. Poslati bi morali preprosto sporočilo. Obsojamo napade in smo solidarni z Pakistanci. Ne bi smeli pogojevati. Žal pa nekateri to priložnost izkoriščajo za to, da poskušajo Pakistanu kaj naložiti, kakšne naloge. Predstavljajte si, če bi nam kdo rekel, v redu, sočustujemo z vami, ampak vaša migracijska politika je kriva za to. Tega ne bi dobro sprejeli in bili bi upravičeni do tega. Res je, obstaja forum za to razpravo, ampak zdaj ni pravi čas. Hvala. Hvala lepa pozdravljam to resolucijo ki obsoja barbarski teroristični napad v pakistanu žrtve tega napada so bili predvsem kristijani ki so najbolj preganjana skupina na, svet, na svetu dobro je da jih želi obraniti tudi Evropski parlament. Smisel teh resolucij ni to, da bi poročali o situaciji človekovih pravic v posamezni državi, ampak to, da opozarjamo na specifične grožnje za specifične skupine ljudi. To je omenjeno v deveti točki, kjer omenjamo Asijo Bibi, ki je bila obsojena zaradi blasfemije in sedaj čaka v zaporu na izvršitev smrtne kazni. Zagotoviti moramo boljšo zaščito človekovih pravic. Hvala lepa. Naslednji govornik. Are free to go to your temples, to your mosques or... Ljudje bi morali imeti možnost, da svobodno obiščejo svoje mošeje, cerkve, da svobodno prakticirajo svojo vero. To nima če praviti z državo. Gre za svobodo vero izpovedi, ki jo menjamo tudi v poročilu. Vsaka oseba, ki je bila ubita ali ranjena v tem napadu, je bila Eh, pakistanec. Če jih bomo sedaj delili po verskih skupinah, bomo naredili vsem skupaj slabo uslugo. In uh, eh, slejko prej bomo razkrinkali tudi te teroriste. Ne glede na to, ali gre za Pešavar, za Lahore, za Pariz, Brusel, London, uh, Teroristi nas napadejo vse in uh, stati moramo z ramo ob rami, če se želimo s tem problemom soočiti. Hvala lepa. Sedaj smo prispeli na konec tega seznama govornikov. Čaka nas postopek CHDI. Gospod Tirijo. Sì, grazie, grazie molte persone. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda se bi tudi sam strinjal z vsemi tistimi, ki so strogo obsodili terorizem. Vendar se mi zdi, da je potrebno tudi to, da Evropa jasno pove, da moramo braniti človekove pravice ne zgolj na papirju, temveč tudi v praksi. Uh, Razumemo sicer, da ima pakistanska vlada dobre namene, ampak po drugi strani pričakujemo bolj konkretne ukrepe, ki kažejo na to, da človekove pravice niso zgolj neka puhlica, ki jo izražajo, temveč da se bodo tega lotili tudi bolj konkretno. Zavedati se moramo, da v državi obstajajo verske in etnične razlike, zaradi katerega prihaja do diskriminacije. Evropa bi morala biti bolj pa z vpliva na to, kaj se dogaja v državah v tem območju. Poglejte si, kaj se dogaja v pokrajini Balučistan. Tudi Amnesty International je upozorila na to, da prihaja do etničnih diskriminacij v tem območju. Niso sicer virske, so pa etnične. Hvala. Hvala, gospod Marija, se naslednji za eno minuto. Hvala lepa. ti brutalni napadi na kristijane za veliko noč v Lahoreju kazajo na to, da terorizem ne prizadene samo Evropo, ampak tudi druge države. Več kot 300 ljudi je bilo tukaj ranjenih, več kot pri terorističnih napadih v Belgiji, ampak Evropo to ne zanima posebno, če vedno sprejemamo begunce iz Sirije. Verjetno pa bodo tudi pakistanci kmalo začeli zapuščati svojo državo. Situacija v Srednji Aziji in pa na Bližnem vzhodu je eksplozivna. Gre za strateške posege zunanjih eh, akterjev in s tem se pravzaprav igramo z ognjem, s tem krepimo islamske organizacije in postajamo njihove tarče. To sovraštvo je treba izkoreniniti. Gospod Bonano. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tisto, kar se je zgodilo v Pakistanu na veliko noč, je atentat islamskega terorizma ampak še enkrat v tej dvorani ne upamo povedati, da gre za islamski terorizem in ne dogaja se to prvič. Kristijane so ubili zato, ker so kristijani. Isto se dogaja v Evropi. In kaj stori Evropa? Nič. Gleda, zdi se kot nek zombi, ki se ozira na okrog in ne stori ničesar. Veliki evropski politiki menijo, da se jim ne bo nikoli nič zgodilo. Dejstvo je, da oni ne potujejo vsak dan z letali na letališčih, ne gredo na metro, tako kot običajni državljani. Veliki, pomembni politiki letijo s svojimi zasebnimi letali. In kaj počnemo mi zopr to? Nič. Evropa ne stori nič zopr terorizem. Briga Evropo za to, da teroristi, islamski teroristi ubijajo kristjane. Tudi smrtno kaznjo bi jih morali kaznovati. Šojdrovo, kje pišalo, so in kaj vedkazi? Gospa Šojdrova. Eh, gospa predsedujoča kolegu želim povedati da kot evropska političarka se že vozim s podzemno železnico in eh, v vrsti stojim na letališčih tako kot vsak drug državljan evropske unije. no vsekakor pa se mora evropski parlament upreti terorizmu in terorju, ki se izvaja v Pakistanu nad eh, verskimi manjšinami. Pakistanska vlada bi morala bolj strogo ukrepati proti tem brutalnim izbruhom nasilja. Omenili smo tudi Asijo Bibi. Um, oblasti pozivamo naj izpustijo Asijo Bibi in to že od leta 2010 čaka na izvršitev smrtne kazni in mi smo proti smrtni kazni. Asja Bibi je ženska, ki ni naredila ničesar narobe, preprosto je prakticirala svojo vero, um, svojo pravico do svobode veroizpovedi, ampak eh, nažalost očitno so takšne zadeve v Pakistanu škodljive oziroma kaznive. Oprostite. Gospa Petir. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Krščanski praznik Velike noči je bil zelo krval letos v Pakistanu, zato ker je prišlo do terorističnega napada, v katerem je umrlo več kot 30 otrok, vse skupaj več kot 70 oseb. Ta napad je jasno pokazal, da v tej državi ekstremisti sovražijo kristjane, da želijo skoreniti krščanstvo. Ta pokol pa je nažalost zgolj eden v vrsti napadov na kristjane v Pakistanu. Pakistanu. Kristijani predstavljajo zgolj dva odstotka državljanov v Pakistanu, število napadov na krščanske cerkve pa se povečuje. Lani jih je umrlo 17 v zgolj enem napadu na krščansko cerkev. Mislim pa, da bi morali storiti več kot zgolj govoriti, ukrepati bi morali. Ne moremo dopustiti, da se takšni dogodki izvajajo, tudi če so zgolj lokalno omejeni. Boriti se moramo proti terorizmu, pakistanske oblasti pa pozivam, da izpustijo Asijo Abibi. Gospod Kali. Hvala. Napadi v Bruslju so pokazali, kaj trpijo številni ljudi po svetu. Ne glede na to, ali gre za Lahore ali Bruselj, moramo narediti vse za to, da se borimo proti terorizmu. Prav tako moramo skušati dobiti ideološko vojno proti ekstremizmu. To je enako pomembno. Vlada v Pakistanu skuša uvesti določene reforme, skuša prepovedati otroške poroke in uh, skuša ženske zaščititi pred diskriminacijo. Vendar pa je treba narediti več. Pritisniti je treba na pakistansko vlado, ki jih mora poskrbeti ne samo za sprejetje reform, ampak tudi za njihovo implementacijo. Preveč je diskriminacije, zlasti proti ženskam, eh, ki so pogosto prisiljene v to, da se spreobrnejo v islam, prisiljene so poroke in a, tem osebam moramo pomagati. Hvala lepa. Sedaj smo prišli na konec a, postopka Catch the Eye. Besedo predajam komisarki Tyson. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, v Pešvarju decembra 2014 eh, je prav tako prišlo do terorističnega napada in podobno kot ta napad v Lahorju je tudi ta bil usmerjen proti najranljivejšim delom družbe, ženskam in otrokom. Napad v Lahorju je bil uperjen proti krščanskim manjšinam, prav tako pa so bili ubiti številni muslimani in napad se je zgodil samo dve leti po. Uh, bombardiranju cerkve v Lahoru. Federica Mogherini je v izjavi izrazila sožalje tem družinam, žrtvam in povdarila je, da podpiramo Pakistan pri boju proti terorizmu in pri promociji naših skupnih urednot, med katere spada tudi um, spoštovanje raznovrstnosti. Um, obsojamo teroristično organizacijo, ki je prevzela odgovornost za teroristične napade. Skrbijo nas eh, rastoče stopnje verske netolerance v nekaterih delih Pakistana. Te dogodke bomo še naprej tesno spremljali. Manjšine v tej državi, vključno z verskimi manjšinami, nesorazmerno trpijo zaradi nasilja in drugih pritiskov. Pogosto so tarče ekstremistov. Vlada mora okrepiti prizadevanja, zagotoviti mora varnost vseh verskih manjšin. Naše poročilo iz leta 2016 ugotavlja, da so razmere človekovih pravic še vedno zelo zaskrbljujoče. V svojem dialogu s Pakistanom eh, redno se pogovarjamo tudi o situaciji manjšin, o kršitvah človekovih pravic. Evropska unija obžaluje odpravo moratorija na smrtno kazen v Pakistanu in obžalujemo veliko število usmrtitev. Pakistan je sedaj tretji po vrsti, ko gre za število smrtnih kazni. Samo včeraj so obesili štiri obsojence. Evropska unija nasprotuje smrtni kazni v vseh okoliščinah in eh, dosledno se zauzemamo za univerzalno odpravo smrtne kazni. Evropska unija bo v vseh svojih stikih s Pakistanom še naprej podarjala pomen moratorija na smrtno kazen in eh, podarili bomo potrebo po spoštovanju minimalnih standardov. Evropska unija podpira številne projekte, s katerimi želimo izboljšati osveščenost, eh, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, za dostop do sodstva za ranljive skupine ljudi in ki so usmerjeni v krepitev organizacije civilne družbe v Pakistanu. Naš, razvoj, naš program za razvojno sodelovanje z Pakistanom postavlja spoštovanje človekovih pravic in manjšin v samo srčiko. V Pakistanu je sicer bilo nekaj uh, pozitivnih spodbud. Pakistan je okrepil institucionalni okvir za krbitev človekovih pravic tudi vzpostavitvijo nacionalne komisije, nacionalne komisije za človekove pravice. Vlada je prav tako sprejela akcijski načrt za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic. Načrt vsebuje številne ukrepe, tudi razvoj nacionalnega akcijskega načrta za spodbujanje in varovanje pravic manjšin. Prav tako so bili sprejeti ukrepi za soočenjem z problemom sovražnega govora, ki je prav tako zelo razširjen v Pakistanu in eh, napredovali so tudi pri sprejemanju zakonodaje o pravicah žensk. Evropska unija zahteva obsežne ukrepe za boj proti terorizmu v spoštovanju mednarodnega prava, temeljnih svoboščin in mednarodnih standardov človekovih pravic. Še več bo treba narediti na strani preprečevanja terorizma, zlasti ko gre za boj proti radikalizaciji, novačenju ali, teroristov ali pa financiranju terorizma. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci, na koncu želim povdariti, da eh, Evropska unija je in bo še naprej trden podpornik demokracije in eh, človekovih pravic v Pakistanu. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka, za te besede. Prejeli smo sedem predlogov.